Dobro jutro, drage kolegice in kolegi, se upravičujem, ampak imeli smo zelo pomemben trialog. Vsi smo bili tam, oziroma na skupina naših članov. Prosim vas, da testiramo glasovalne kartice. Glasujte, prosim. Ko se pod Kalvešom imate kartice, imate kaj k poslovniku zapovedati. No, medtem, ko testiramo, lahko poveste, kaj imate zapovedati. Ko se njimi všeč, da se tako igrate z glasovanjem in s časom poslo, poslancev. 20 čez 10 je že, vsi imamo tudi druge obveznosti, vsi se potrudimo, da pridemo sem. Imamo tukaj kolege, ki smo se žrtvovali za to, da pridemo pravočasno, vi pa nam tega ne omogočite. Zato prosim, da sedaj prekličemo glasovanje in da glasujemo kdaj drugič. To so nedemokratični postopki, ki jih ne prenašam. No, sem se že upravičil, ker smo v težavnem času, imamo paralelne trialoge in mnogi člani so bili prisotni. In potem ne bi mogli glasovati. No, zdaj pa bomo začeli z glasovanjem. Prvo glasovanje. In sicer gre za predlog redbe glede OTC, zahtev glede poročanja tehnike zmanjšanja tega in tako naprej. Tu gre za poročilo Lang, Werner Langen. Glasujte, prosim. The vote is Konec glasovanja, 36 za, en proti, dva vzdržana glasova. Čestitke poročevalcu. Naslednje je glede eh, Melil, Nina Džil. Eh, glasujte, prosim. Poimensko konec glasovanja. 38 za, eh, en vzdržan glas, nobenih je eh, proti, čestitke poročevalki. Naslednja točka je sporozum glede informatizacije gibanja nadzora trošarinskega blaga. Glasujte poimensko. Konec glasovanja. 39 glasov za, soglasno sprejeto, čestitke. Naslednja točka po dialogu, spodbujanje zagonskih trgov MSP. Glasujte, prosim. No, uh, ah, ja, ja, ja, Konec glasovanja. 36 za. Nihče je proti, tri zdržani glasovi, čestitke. Ansander. Zdaj pa prihajamo na glasovanje o poročilo Fernandez eh, glede vrednosti papirja, ki je z državnimi obveznicami. Začenjamo z predlogom za, za vrnitev, poimensko glasovanje. Izvolite. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Zavrnitev je zavrnjena, to se pravi, da glasujemo. Kompromis A. Par 19 za, proti 2 za 8 zažanih glasov je bilo. Kompromis za, proti vzdržanje sprejetov. Kompromis B za, proti vzdržanje sprejetov. Amadma 18 za, proti vzdržani sprijeto, kompromis C za, proti vzdržani sprijeto, kompromis CAA za, proti vzdržani sprijeto, kompromis CA za proti vzdržani sprejeto, kompromis D za proti vzdržani sprejeto, kompromis DA za proti vzdržani sprejeto, kompromis DB za proti vzdržani sprejeto, kompromis DC za proti vzdržani sprejeto, kompromis DD za proti vzdržani sprejeto, kompromis DE za proti vzdržani sprejeto, za proti vzdržani sprijeto, kompromis DF za proti vzdržani sprijeto, kompromis DG za proti vzdržani sprijeto, kompromis DH za proti vzdržani sprijeto, kompromis DI za proti vzdržani sprijeto, kompromis DJ za proti vzdržani sprijeto, kompromis DK za proti vzdržani sprijeto, kompromis E za, proti vzdržani, sprejeto kompromis F, za, proti vzdržani, sprejeto kompromis amandma 197 za, proti vzdržani, zavrnjeno kompromis G za, proti vzdržani, sprejeto kompromis H za, proti vzdržani, sprejeto kompromis I za, proti vzdržani, sprejeto kompromis J za, proti vzdržani, sprejeto kompromis amadma 71 za, proti vzdržani, zavrnjen, kompromis K za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis L za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis M za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis N za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis O za, proti vzdržani, sprejeto, amadma 81 za, proti vzdržani, sprejeto, kompromis P za, za proti vzdržanje sprijeto, kompromis Q za proti vzdržanje sprijeto, kompromis R za proti vzdržanje sprijeto, kompromis S za proti vzdržanje sprijeto, kompromis T za proti vzdržanje sprijeto, kompromis U za proti vzdržanje sprijeto, kompromis V za proti vzdržanje sprijeto, kompromis dvojni V za proti vzdržanje sprijeto proti vzdržani sprejeto, kompromis dvojni v A za proti vzdržani sprejeto, kompromis X za proti vzdržani sprejeto. Glasujemo o predlogu, kot je bil spremenjen. Glasujte, prosim, poimensko. Konec glasovanja. 28 za 12 proti, nobenih zdržanih glasov. Čestitke poročevalcu, to ni bilo enostavno. Hvala lepa torej celotni skupini oziroma vsem članom za konstruktivni pristop k glasovanju. No, s tem smo zaključili z glasovanjem. For the for the votes, so yes. Torej, v času, ki je bil predviden, lahko se pritožujete, ampak eh, nismo se toliko zamudili. announcement for George. We have even the time for the announcement. Celo čas za sporočila imamo, imamo pa vzetek dela koordinatorjev Brexit. Predsednik pravi, da ni bilo nič razen postopkov brez ugovora nominacije. Bilo je odločeno, da ne bomo določali poročevalcev za davčne dosijeje. Lahko bi delili. NPL direktivo, glede na to, kaj se bo dogajalo v Angliji, potem pa bomo odločili po pisnem postopku, ta del je bil črt ta srečanje ekon od eh, Bora julija do decembra, seznam je bil potrjen, eh, obiski delegacij v Dublinu, v Bundesbanki sestava delegacij, potem imamo fiskalni pakt, kar je bilo odločeno na sestanku poročalcev v Senci. To je bilo prejšnji sestanek koordinatorjev. Eh, skupina za finančno pomoč se je dogovorila, da bo imela dva sestanka pred koncem eh, mandata in se ukvarjala z povečanjem nadzora. Eh, udeležba na tehničnih sestankih. Eh, dogovorjeno je bilo, da bomo imeli tudi svetovalce in eh, asistente prisotne, kar zadeva 26. februar in sestanek koordinatorjev. Bilo je predlagano. Eh, kakšen sistem eh, bomo, kakšen format bomo imeli v skupini za podporo s gospodom Mudijem in komisijo. Potem imamo eh, ustrezno poročilo računskega sodišča, kjer so se dogovorili glede stroškov zaradi Brexita, ki bodo zunaj vzorcev. Eh, računsko sodišče naj spremlja stroške, ki bi zaradi tega nastali, eh, postopek za zahteve formalnih eh, mnen centralne banke. Sekretarjat je v pogajanjih za koordinatorje odločil, da bo pripravil priporočilo za naslednji odbor. Osnutek bo poslan, potem imamo predloge resolucije B80589-18, pregled določenih delegiranih aktov bomo prenesli na 21. marca, prenesli smo datum na 2. aprila. Spet udeležba na sestankih. Eh, akreditirani implementarni asistenti in uh, svetovalci na skupino se bodo deležili tehničnih uh, sestankov, potem pa interinstitucionalna pogajanja, trialog EMIR 2.2 e in sprememba statuta ESCB. Trialoge smo uh, vodili o EMIR 2.2. E Dosegli smo prvi zurični dogovor, začasni dogovor glede kandidatov nadzornega odbora ISME. To je EMIR 2.2, dogovor glede 12. člena ECB obstaja, vendar pa smo se odločili, da omaknemo predlog kajti tako kot je bil pripravljen, se je področje uporabe zmanjšalo samo na tretje države. Stališče parlamenta ne ustreza stališču ECB. Nismo bili posebno veseli zaradi odločitve eh, sveta, ki je tok in se ne želi prilagajati tudi komisija, ni opravila svoje izravnalne vloge v tem kontekstu, kar zadeva mm, trge za MSP-je. Smo govorili o eh, raz, eh, potem imamo razkritja glede obseg investicij. Tukaj smo se odločili o različnih določb. Glede SFS-a smo imeli veliko trialogov, smo že blizu dogovora. Ta trialog smo zaključili pred nekaj minutami in bomo nadaljevali z njim po sestanku našega odbora. In končno smo dosegli tudi dogovor eh, glede investi v. Tudi eh, to področje je zdaj rešeno. Zahvaljujem se soporočevalcu Jose Manuelu Fernandesu za zelo dobro sodelovanje. Dosegli smo zelo dober kompromis, kjer so vključeni mnogi predlogi Evropskega parlamenta. Opravili smo torej veliko dela, praktično smo zaključili z vsemi dosedi, zahvaljujem se vsem kolegom, sekretarjatu in vsem uslužbencem, ki so opravili izjemno delo. Potrdili bomo zapisnik 26. 27. november, 6. december, 10. januar, 21. 22. januar, 20. 21. februar, 4. marec, 11. marec, če nimate nobenih pripomb, so zapisniki potrjeni. In zdaj? Now we can start, uh, uh in time. Zdaj pa lahko uh, pravočasno začnemo z prvo uh, javno razpravo z novim predsednikom nadzornega odbora ECB, z gospodom Andrejo Enrijo. Pozdravljeni. Thank you to uh, Andrea. Hvala lepa, Andrej Enri, da se nam je pridružil na prvi eh, javni razpravi o tej temi. Veseli nas, da ste z nami. Mi prebrali smo vaše izjave, tudi kar zadeva povečano transparentnost stvari, ki ste jih eh, povedali Evropskemu parlamentu. Zdaj pa začenjate z pripravo tega pristopa. Brez nadaljnih besed bi vam kar predal besedo. Uh, uh, Hvala lepa, gospod uh, Eh, predsednik, gospod predsednik, eh, dragi članani odbora za gospodarstvo, rad bi vam eh, predstavil poročilo iz 2018 o nadzornih aktivnosti, ker se prvič pojavljam v Evropskem parlamentu kot predsednik nadzornega odbora in zadnjič v tem mandatu. Naj začnem z prvimi vtisi v tej vlogi pred petimi leti, ko je bila bančna unija vzpostavljena, smo zbrali kar nekaj izkušenj, predstavili nekaj področji, kjer smo se uh, naučili nekaj boj proti pranju denarja in uh, bančno unijo, nekaj eh, prednostnih nalog za 2019 in potem govoril še o pripravah na brexit. Ko sem začel delati v ECB, sem bil impresioniran zaradi kakovosti dela in uh, skrbnostjo tehničnih analiz, veliko dela se izvaja pod, eh, v zelo tesnih eh, rokih, pri čemer moramo poštevati kompleksnost eh, pravnega okvira, ki na mnogih področjih še vedno zahteva uporabo nacionalnih pravil od zunaj. Je to težko razumeti tudi za me, ki sem sodeloval v Evropskem bančnem nadzoru že prej. V središču pozornosti je bila tudi poenostavitev notranjih eh, postopkov in transparentnost eh, ter predvidljivost naših eh, dejavnosti. Gradili bomo na zelo trdnih temeljih, ki smo jih postavili v zadnjih petih letih nadzor ECB je bil vzpostavljen 2014, od takrat eh, smo stalno izboljševali kakovost bančnega nadzora v Evropski uniji, vzpostavili smo harmoniziran eh, sistem evalvacije REP eh, nadzor nad vsemi nadzornimi organi, harmonizirali smo več kot 130 opcij za diskrecijsko pravico nacionalnih organov. Imamo ambiciozne cilje, poskušamo okrepiti, da bojo kapitalne zahteve temeljile na notranjih kalkulacijah in bodo, se bodo konsistentno uporabljali v Evropski uniji. Imamo tudi skupno razumevanje glede notranjih eh, modelov, ki jih uporabljajo pomembne institucije. Delo se pa še nadaljuje. Institucije smo prosili, da z svojimi odločbami sporočijo pomenkljivosti, ki so jih ugotovile. Imamo tudi okvir za. Eh, neučinkovite kredite, kar temelji na treh merilih. Eh, tako bomo razvili smernice za NPL, za zmanjšanje in opravljanje z njimi. In v dialogu, nadzornem dialogu bomo ocenjevali strategije bank za zmanjšanje NPL-jem in pričakovan pri uh, nadzorov, kar zadeva smernice z kako, količinskimi eh, predlogi, bomo oblikovali predloge za zmanjšanje NPL v prihodnosti, kar zadeva bilance, smo zmanjšali z enega trilijona v 2015 na 638 milijonov leta 2013, še vedno pa je stopnja NPL-jev v evropskem sistemu dokaj visoka, sicer pa se pojavljajo zelo raznoliko v bankah in državah. V petih letih nadzora bank eh, smo že ukrepili odpornost bančnega sistema razmere so z 11, cela nekaj odstotka prišli na 12 in nekaj odstotkov v petih letih zaradi zmanjšanja tveganja. Prav tako smo stabilizirali kritične razmere. Odkar je bil eh, vzpostavljen nadzor, ugotavljamo, da še vedno nimamo popolno integriranega trga, nimamo druge alternative, kot da še naprej delujemo in poskušamo oblikovati enotni bančni sistem, ki bo eh, lahko ščitil banke pred idiosinkratskimi šoki. Zato moramo zmanjšati zakonodajne ovire, izboljšati arhitekturo struktur manjšne unije z ustrezno ureditvijo tudi sistema za reševanje bank. Da bi sistem deloval, to, da bi sistem deloval, ne potrebujemo samo ustreznega nadzora, ampak tudi upravljanje v času krize. Zato smo vzpostavili okvir za upravljanje s krizami, z sprejenanjem eh, načrtov za delovanje v nujnih eh, primerjih, eh, če se situacija bank poslabša. Okvir se ukvarja z sistemom eskalacije v večjih stopnjah. Na teh stopnjah se sprejemajo strezni ukrepi kot odziv na situacijo, e, celoten postopek se stalno spremlja. Tudi z spremljanjem likvidnosti. V tem kontekstu bi omenil tudi, da je nadzorni odbor in odbor za enotni mehanizem reševanja bank eh, v fazi priprave ustreznih pravilnikov. Memorandum je bil sprejet eh, zato, da bi bil sprejet strani eh, široke javnosti in eh, gospodarstva. Celoten sistem še ni zaključen. Z regulativnega vidika potrebujem regulacijski okvir, ki omogoči nadzornikom, da ukrepe ustrezno izvaja. Prekrivanje med nadzornimi ukrepi in ukrepi, zgodnimi ukrepi v primeru krize se morajo ustrezno razviti tako, da bi zmanjšali pravno negotovost zaradi eh, implementacije v, različne implementacije v državah. Ta eh, okvir za krizni management eh, je bil oblikovan s pomočjo Evropskega računskega sodišča kar zadeva pranje denarja. Če smo se kaj naučili na področju finančnega nazora v letu 2018, je, da je Evropski okvir za boj proti pranju denarja zahteva nadaljne izboljšave. ECB ni organ za boj proti pranju denarja, pa vendar smo se nekaj naučili škandalov v evropskih bankah in s tem okrepili tudi naše ukrepe za boj proti pranju denarja, ustrezne cene notranje nadzoren je nadzor. Z nacionalnimi nadzorniki v Evropskem gospodarskem območju tesno sodelujemo tudi na področju boja proti pranju denarja za namene terorizma kot je moj predhodnik lani povedal, spostavljamo koordinacijsko funkcijo za boj proti pranju denarja z stalno izmenjajo informacij med ECB-jem in nacionalnimi organi, ki so pristojni za boj proti pranju denarja, kar zadeva skupni nadzorni eh, odbor, se bo ta ukvarjal z vprašanji koordinacije. Zelo podpiramo namen Evropskega parlamenta, da okrepi okvir, Evropski okvir za boj proti pranju denarja. Kar zadeva eh, prioritete v letu 2018, še naprej bomo spodbujali zmanjšanje neučinkovitih eh, kreditov, poleg tega bomo razvijali tudi kriterije za rejting eh, bank, kakovost eh, izpostavljenosti kot zadeva komercijalno lastnino nepremičnin in tako naprej, bomo ustrezno pregledali, kar zadeva krizno upravljanje, bomo nadaljevali z našim delom, nadzor ECB si bo prizadeval za izboljšave v notranjih postopkih, za zagotavljanje uh, ustrezne kapitalske ustreznosti. IKAP IDA. Nove ukrepe bomo sprejeli za oceno kibernetskih eh, tvegan. Nadzorne aktivnosti načrtovane v letu 2019 vključujejo tudi oceno premoženja in priprave na brexit o čemer bom govoril sedaj. Brexit je na, da, zorna prioriteta za nas že zadnje dve leti. Želimo si več gotovosti v naslednjih eh, stopnjah eh, pogajanj. Trenutno se zdi, da um, Brexit brez dogovora še ni preteklost, eh, močno se bomo pripravili in tudi vplivali na banke, da se pripravijo na možne problematične razmere. Prav tako morajo, moramo dobiti povratne informacije bank, da vidimo, kako so pripravljene. banke morajo pravočasno oddati svoje načrte. Ne, večina jih je to tudi storila, nekaj zamudnikov pa še čakamo. Načrti za nujne primere morajo delovati znotraj evromočja, treba je ugotoviti, katere banke so odvisne od podružnic v Združenem kraljestvu. Eh, ti se, bo, se bodo soočali z velikimi organizacijskimi problemi. Eh, banke v Evropski uniji in eh, banke, ki delujejo na Združenem kraljestvu, so se dokaj dobro pripravili na spremembe. V okviru naše strategije tesno sodelujemo z Združenim kraljestvom za zagotovitev sreznega bančnega okvira po Brexitu. Pripravili smo ustrem, ustrezen memorandum glede sodelovanja z oblastmi v Združenem kraljestvu na tem področju. Želimo izmenjevati eh, podatke. Imamo tudi čezmejne koordinacijske skupine. Dogovorili smo se za delitev odgovornosti v povezavi z nadzorom podružnic. Prav tako smo se pripravili znotraj ECB, izvedli bomo neposredni nadzor eh, nad inštitucijami, ki imajo bistveno vlogo po brexitu. Ti bomo skrbno nadzorovo, nadzorovali, prav tako bomo nadzorovali banke pri izvajanju nujnih. Eh, ukrepov, tako da lahko ustrezno posredujemo. Če zaključim prvih pet let bančnega nadzora, je vzpostavljena nekaj pogoje za banke in uh, okrepil odpornost bančnega sektorja, moramo pa narediti še več. Ne smemo pozabiti na to, kar smo se naučili iz krize in pozabiti na pravila, takoj ko se situacija izboljša. Poskušamo biti eh, kakovostni nadzornik znotraj mandata in spodbujati izvajanje evropskega projekta v korist evropskih državljanov veseli me nadaljne sodelovanje med eh, nadzornimi organi ECB in eh, Evropskim parlamentom po volitvah. Zdaj pa sem vam na voljo za vprašanja. Najlepša hvala. Andrej Enri za zanimivo predstavitev. Prima beseda Marko Sveber. Najlepša hvala, gospod Enrija. Lepo je, da ste zopet z nami. Priznam seveda, da bi raje videl, da bi na vašem mestu se dela ženska, vendar se pač odloča večina. Omenili ste tudi boj proti pranju denarja, vaš predhodnik je naznanil urad za boj proti eh, pranju denarja. Zanima me, kaj boste vi storili glede tega in eh, tudi agencija za bančni nadzor se je lotil tega boja. Videli smo, da je tudi banka BFV pod vprašanjem tem mehanizmom SSM. Poleg tega ste omenili prekomerno zadolženost, javno zadolženost v vaši domovini. Zanima me, kaj boste storili tudi glede nadzora na tem področju in kaj boste storili, da bi čim prej rešili ta problem. Hvala. E uh, Najlepša hvala za uh, vaše vprašanje. Sedaj zaposlujemo za urad za boj proti pranju denarja. Sprejeli smo tudi pravilnik, sedaj zaposlujemo osebi in kmalo bomo začeli z delom. Naj pojasnim, uh, kakšno vlogo imamo mi pri nadzoru denarja. boja proti pranju denarja. Kot sem že omenil v vodni izjavi, imamo različna področja, kjer je naše delo lahko zelo koristno. Mi lahko identificiramo probleme pri inšpekcijah na terenu. Zelo pomembno je, da sedaj v tem trenutku dobimo okvir, 14. januarja smo podpisali sporazum, da lahko te probleme oziroma vprašanja potem pošimo, pošljemo naprej nacionalnim uradom za nadzor nad pranjem denarja. Mi moramo biti pripravljeni na evalvacijo in ocene, moramo biti zelo strogi, uh, pri tem, da preprečujemo vstop kriminalnim dejanjem v, banč, v evropski bančni prostor. Imamo tudi potem nadzor nad upravljanjem in vsaka banka, ki je imela težave s pranjem denarja, je na koncu pokazala velike vrzeli in pomakljivosti na področju upravljanja in nadzora. To so najpomembnejša področja okrepitev sodelovanja z uradi za boj proti pranju denarja. Med seboj ne zmenujemo podatke, želimo tudi okrepiti pozornost, ki jo posvečamo tem področjem, tudi ko gre za naše dejavnosti na področju eh, nadzora. glede izpostavljenosti evropskih eh, bank v zvezi z državnimi eh, obveznicami. Kot ste omenili in eh, imate prav, da smo imeli primer nekaterih bank, ki so bile bolj izpostavljene kot druge. Nekatere banke so imele desetkrat večji kapital kot druge v okviru državnih obveznic. Nekatere se uporablja za pokrivanje likvidnosti in za preprečevanje likvidnostnih šokov. In eh, mi mislimo, da bi lahko prišlo do izbrisa kapitala. Zato prihaja do prekomerne izpostavljenosti. To je res velik problem. To lahko pogledamo tudi v okviru rednega pregledovanja in nadzora nad bankami. Kakšni so konkretni ukrepi, ki jih boste sprejeli? Če mi menimo, da je prišlo do prekomerne koncentracije, bomo zaprosili banko, da to uredi. V preteklosti se verjetno spomnite, da sem leta 2011, ko sem dela v Evropski eh, investicijski banki in ko smo videli, da obstaja prekomerna izpostavljenost, smo takrat sprejeli nek kapitalski tampon za to, da bi preprečili prekomerno izpostavljenost. To smo delali v preteklosti in lahko storimo tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Prvo on še ni, zato bom sam zastavil njeno vprašanje. Osredotočil se bom na tri vprašanja. Spomnili ste nas na eh, vaš okvir NPL in eh, smernice glede delnic. In s tem v zvezi imam eno vprašanje. Glede delnic. Tukaj pravite, da obravnavate to kot eh, del dialoga. Julija ste naznanili dialog, to pa pomeni, da prihaja do izmenjave komunikacij, kar pomeni, da bodo inšpekcije specifične glede na banko. Drugo vprašanje pa je težje. Sedaj smo zaključili pogajanja v zvezi s prvim eh, stebrom, previdnostno varovalo. Torej, imate nadzor in pa varovalo. Imamo pa seveda posamezne primere, kjer lahko nadzorni organ sprejme različni sklop, sklop pravil glede tega, kako boste vi obravnavali to vprašanje. In potem imamo še eno vprašanje v zvezi s sodbo Evropskega sodišča, ki je bila izrečena včeraj. In to je, da je Evropski parlament vedno zahteval pozitivne jamstvene scheme. V skladu z členom 3.1 direktive Evropsko sodišče pa to obravnava kot državna pomoč, kar pomeni, da se tega finančnega inštrumenta ne sme uporabljati. To je povzročilo zelo velike in hude posledice v nekaterih državah. Zato je prišlo do velike, um, ga, velike zmede zaradi tega in komisija dejala, da komisijo sodišče obvezuje. Vendar pa očitno to ne drži. Zanima me, kako vi gledate na to vprašanje. In uh, kaj vi menite z izboljšanjem našega dela za izvajanje direktive in kaj boste vi storili, da boste odpravili določene vrzeli. Najlepša hvala glede okvira NPL. Naj tukaj potrdim naše smernice glede aktive. Mi smo poslali bankam pismo v zvezi s časovnico. Sedaj bomo začeli z dialogom. Postopek bo potekal letos. V okviru tega dialoga lahko banke vsega, zastavljajo vprašanja glede priporočil v zvezi z različnimi listnicami in to bo seveda pripeljalo do tega, da bomo pričakovanja potem sporočili naprej in upam, da bodo banke potem ta priporočila upoštevala in jih tudi udejanila. Potem pa imamo še vprašanje časovnice. In različnega pristopa. Zakonodaja, ki jo spremejo so zakonodajalci, predvideva, da bomo začeli z delom junija letos, kar pomeni, da imamo del posojil, ki ne bo vsega, prizadet zaradi tega. Imamo nekaj področji, kjer je bil okvir oblikovan na poseben način in zaradi tega tukaj ni posebnih nadzornih pričakovanj. Vprašanje pa je, kako bomo prešli iz enega orodja na drugo. To je bo še predmet razprave, potem pa imamo še prvi stebr in zahteve, ki izhajajo iz tega stebra. To bo še vedno predmet varovala in nadzorni mehanizem bo lahko zaprosil banke, da sprejme dodatne ukrepe v skladu s prvim stebrom, vendar pa ne želimo, da bi tukaj prišlo do podvajanj pravil. Glede Eh, sodbe sodišča. Glede tega še nismo opravili poglobljene razprave, eh, analize, vendar pa smo o tem v nadzornem svetu razpravljali včeraj. To odpira nove možnosti za krizni management. Nauki prvega leta okvira kriznega menedžmenta so pokazali, da pri likvidaciji in eh, poseganju lahko sprožimo orodja v primeru, ki niso v pristojnosti reševanja bank. Tukaj veliko krat pride do pomankanja orodij. Torej, vloga DVS-ja je, da podpre eh, banke, ki so v težavah. Seveda je treba natančno prebrati sklep sodišča, vendar pa mislim, da je tudi to zelo pomemben element. Najlepša hvala. In Prebral sem, da če se ECOFIN odloči za ukrepe prvega stebra, bomo mi prilagodili naše ukrepe. To je treba tudi storiti, sedaj pa ima besedo Alde Svengigold. Najlepša hvala. Pozdravljeni dobrodošli na novem položaju. Veselim se že tesnega sodelovanja, tako kot v preteklosti. Imam nekaj zelo kratkih vprašanj. V preteklosti ste zagovarjali transparentnost drugega stebra rezultatov in dodatkov, kot tudi objavo stresnih testov v Evropski centralni banki, tako kot v primeru Evropske investicijske banke. Zanima me, če boste tudi na vašem novem položaju zagotovili transparentnost e SMS-ja v poročilu SSM-ja smo prebrali, in to poročilo bi bilo ravno objavljeno, da v načrtu tvegan ne omenjate eh, kritnih posojil, čeprav je to mednarodni denarni sklad to posebej omenil. Kaj boste storili in kako boste ukrepali, da boste omenili to mm, rastočo tveganje? Tve, In še NPL, najlepša hvala, da ste to tudi omenili, kakšne ukrepe boste sprejeli, da bodo ti enotni standardi veljali tudi v manjših inštitucijah, ne samo v nadzornih organih, zato da bomo zagotovili visoko raven regulatornih standardov. In še zadnjič sporočilo o možnem propadu ABLV-ja, kar je februarja objavila Evropska centralna banka, bi lahko objavili poročilo, ki bi bilo lažje brljivo. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Drugi steber in stresni testi. To bo zahtevalo kar nekaj časa, da razložim, kakšno je moje stališče glede tega. Skušal bom biti čim bolj jedrnat in jasen. Zahteve drugega stebra je treba objaviti. To je seveda povezano z največjim možnim zneskom. Uh, Eh, z različnimi boni v zvezi z lasniškim kapitalom in to je zelo pomemben inštrument za ulagatelje, zato je to treba objaviti. In še smernice drugega stebra, tudi te treba objaviti, takšno je moje osebno mnenje. Objavili smo veliko informacij o, v zvezi s stresnimi testi. Za vsako banko imamo več sto točk. V ZDA za vsako banko objavijo 19 podatkov. Investitorji pa pravijo, da jim dajo podatke, ki jih potrebujejo in eh, kakšni, naprimer, kakšna so pričakovanja glede kapitala kot rezultat stresnega testa. Mi v V našem primeru tega ne objavljamo na harmoniziran način. Zelo težko je namreč sprejeti, da imamo banke v državah članicah pod mojo pristojnost, ki objavijo vse znotraj prvega stebra in smernic kar vsebuje tudi osnutke pisem, ki jih pošiljamo bankam pri državah članicah, pa ne objavljajo nobenih podatkov, ravno tako ne v drugem stebru. Zato prihaja tukaj do, veliki, do velikega eh, razhajanja. Zato predlagam, da harmoniziramo objavljanje, da objavimo zahteve drugega stebra in tudi smernice prvega stebra. Seveda vem, da je to sporno v nadzornem svetu se ne strinjamo vsi glede tega. Zato bodo pogovori težavni. Glede stresnih testov. Sedaj objavljamo informacije, ki izhajajo iz stresnih testov, vendar pa to ni informacija, ki bi vplivala na končni izid julija dobimo rezultate stresnih testov, potem pa imamo še stresni proces, ki poteka decembra. Kako se rezultati vključujejo v zadnjo oceno, je seveda odvisno od presoje nadzornega organa. V Romuniji sem o tem spregovoril, ko sem še delal za Evropsko investicijsko banko, kjer sem dejal, da bi bilo bolje, da bi imeli informacije na koncu tega procesa, da bi potem objavili končno oceno nadzornega organa glede situacije banke. Želeli bi si, da bi to veljalo za vse, ne samo za nekaj bank. Financiranje kritja je zelo pomembno vprašanje. Tukaj smo objavili smernice leta 2017, sedaj pa nadziramo izvajanje teh smernic. Videli smo, da obstaja neka mešana podoba tega, nekatere vidike smernico banke pravilno izvajanje. Najpomembnejša dodana vrednost pa je, da se pravilno razume koncept, da se upravlja s tvegani na pravilen način, ko gre za izpostavljenost. Nekatere smernice pa ne izvajajo pravilno in eh, to smo potem obravnavali skupaj z zadevnimi bankami. količina se ni povečala, znatno. Tukaj gre za trg, ki obsega dva cela tri bilijona na svetu in naša regija je približno okrog tristo deset milijard evrov. Obstaja pa vprašanje transakcij, ki imajo obseg kritja, ki dosega več kot 50 odstotkov. Pri tem seveda poteka spremljajo, to ni v načrtu tvegan, vendar pa to še ne pomeni, da tega ne nadzorujemo. NPL in manjše inštitucije. Mi sprejemamo smernice za posebne inštitucije, ustanove, potem pa tudi ponudimo pomoč za izvanje, ko gre za manjše finančne ustanove. Ne vem, če smo že objavili kaj bolj konkretnega s tem v zvezi. In eh, seveda še sklep v zvezi z možnostjo propada. Seveda se strinjam z vami, ko sprašujete, zakaj objavljamo nekaj po letu dni, ko je bil sklep sprejet. Mislim, da moramo to storiti bolj naglo. Torej, to je treba objaviti istočasno kot eh, druge rezultate in druga poročila. Vendar pa smo pri zmanjšanju tukaj odvisni od naše pravne službe. Zato včasih naletimo na nasprotovanje, tudi ko bi si želeli drugače. Arda le fuzioni di eh, banche in Europa. Najlepša hvala, Marko Vali. Združevanje bank v Evropi, še posebej, ko so prevelike, da bi propadle. Lahko bi tukaj podali splošno mnenje glede združevanj bank. Tukaj smo naleteli na več težav. Imamo Deutsche Bank in Commerzbank v Nemčiji, ki se želita združiti. Kakšno vaše splošno mnenje glede tega? Mislite, da tukaj ne prihaja zaradi tega do večjega sistemskega tveganja, če se povezujejo takšne banke, če se združijo dve banki, ki sta preveliki, da bi propadli? Mar ni to še bolj nevarno? Poslušal sem vašo vodno izjavo in škoda, da se niste odločili na likvidna sredstva na tretji ravni. Obstajajo velika razhajanja glede tega, kako se to obravnava. Zanima me, če pripravljate kaj novega glede tega. In še zadnje vprašanje rad bi dobil kakšna zagotovila glede posvetovanj v zvezi s tretnimi stresnimi testi. Stresni teste ste opravili v kar nekaj finančnih ustanovah in zanima me, kako boste vi upravljali s tem sistemom glede Združevanj bank. Najprej bi dejal, da ima nadzor Evropske centralne banke specifično nalogo, ko gre za združevanje bank. Ko se nam predstavi možno združevanje, mi ocenimo izvedljivost tega projekta. Osredotočimo se predvsem na krepek in zdrav eh, poslovni načrt, ki bi zagotovil dobiček, da imamo močne eh, zmogljivosti in eh, da imamo dovolj kapitala za zmanjšanje tveganj. To potem preučimo, analiziramo, da zagotovimo, da potem enota lahko še naprej izpolnjuje nadzorne zahteve. Na to se osredotočamo predvsem. Glede banki so prevelike, da bi propadle. Mislim, da ne smemo biti pristranski, ko gre za obseg. Svetovni pristop do tega, da je banka prevelika, da bi propadla, temelji na dveh varovalih. Torej, da je banka prevelika, da bi propadla, mora ponotraniti tveganja, ki jih povzroča za finančni sektor, kar pomeni, da mora pridobiti dodaten kapital za to, da popravi in uravnovesi bilanco, kar pomeni, da ne bo vplivala negativno na preostali del finančnega sektorja. To velja za vse sistemske pomembne banke v globalnem okviru. Potem pa imamo še direktivo o reševanju bank. Čeprav je banka prevelika, jo. Mm, moramo biti sposobni rešiti. Torej, banka mora dokazati, da struktura ne preprečuje niti ne ovira reševanja v primeru tvegan, da ima dovolj veliko likvidnostno sposobnost in da lahko omogoči prodajo na trgu, če do tega pride. Torej, to so vidiki, ki jih upoštevamo, ko obravnavamo združevanje. In še nekaj v zvezi z združevanji, to seveda niste omenili, vendar pa imamo notranje združevanja, čezmejna združevanja in tako dalje. Mi menim, da ne bi smeli imeti kakšne posebne politike glede tega. Seveda razumemo, da obstaja nekaj prednosti, ko pride do nacionalnih združevanj, zaradi tega, ker um, lahko tako banka postane bolj učinkovita. Nimamo posebnih zakonodajnih ovir za čezmejna združevanja. nismo pristranski glede tega. Sedaj imamo okvir, ki ne oblikuje pozitivnega okolja za čezmejno združevanje. V vodni izjavi sem omenil prioritete za leto 2019 imamo tržno tveganje in oceno aktive. Kompleksne aktive povzročajo težave, ko gre za oceno to Evropska centralna banka že opravila in dopravili smo veliko poglobljenih analiz in inšpekcij na terenu, še posebej v bankah, ki so bolj izpostavljene zaradi kompleksnih inštrumentov. Sredstva druge in tretje ravni so povezana v različna sredstva, imamo kompleksne inštrumente, ki so zelo tvegani, ki povzročajo težave, imamo tudi neškodljive proizvode in produkte, ki pomagajo podjetjem za pomoč v primeru različnih operacij. Glede um, svetovalcev. V proračunu že predvidevamo porast števila osebja in zaposlenih. 40 dodatnih ljudi bomo zaposlili letos, zato da bomo ponotranili nekaj nalog v povezavi s stresnimi testi za to, da bi zmanjšali, če ne celo odpravili tveganja. Hvala za besedo. Imam zelo kratko vprašanje za vas. Mislim, da ste za Financial Times dejali, da se da vas zelo skrbi koncentracija dolgov. In zanima me, kakšne rešitve imate v mislih, kakšne rešitve so za vas sprejemljive, se pravi, ali gre za določene pragove, ki jih lahko tukaj določite, ali pa so ti pragovi nični. Danes smo prej tudi glasovali o vrednostnih papirjih, ne vem, ali je to tudi za vaš nekaj rešitev, nek ko varovalo. Hvala za besedo. Prej sem seveda že omenil nakopičenje državne izpostavljenosti in seveda spomnimo se na zadnjo gospodarsko krizo, ko je to bilo zlasti izpostavljeno. In mislim, da se lahko iz tega tudi marsikaj naučimo. Najprej moramo več pozornosti posvetiti upoštevanju teh tvegan in izpostavljenosti, se pravi, kako je to zapisano v računovodskih knjigah. ko je treba zlasti upoštevati, kader se pogoji na trgu zaustrijo. Je pa res, da to za nadzornika ni nič pozitivnega. Za nas je pomembno, da se vsa ta sredstva, ki se ohranijo, 1,12 v povprečni vrednosti. To pa bi tudi pomenilo, da lahko potem banke obvladajo vsa ta ta tveganja. In če se tveganja povečajo na trgu, potem se, se tudi pokrije z samim lastnim kapitalom banke. Potem se tudi omenilo vprašanje pretirane koncentracije. Sam nikoli nisem bil za zgornje meje izpostavljenosti. Je ja, pa res, da bi bilo vseeno dobro, da bi se izognili pretirani koncentraciji takšne izpostavljenosti. Kadar je seveda stopnja izpostavljenosti previsoka. To je za mene tudi dober pristop. Sem pa tudi razočaran nad tem, da je svet podal idejo o evropskem varnem naboru, obveznic. To za mene ni najboljši pristop. Banke morajo imeti na voljo določene evropske, resnično evropske inštrumente za to, da bodo njihova sredstva varna. Winter. Thank you, Chair. Hvala za besedo. Sama bom vprašanje zastavila v nemščini, najlepša hvala. Hvala, da ste tako dobro predstavili svoje delo. Dejali ste, da smo v tem zakonodajnem obdobju marsikaj storili zlasti na področju obladovanja tveganj, ste pa dejali, da Evropska unija še ni zaščitena pred tvegani, da potrebujemo uredbe na mesto direktiv, kje bi potrebovali več uredb, ne pa direktiv, kjer seveda potem tudi evropsko pravo neposredno velja v državah članicah. Kateri so zakonodajni akti, kjer bi si želeli več uredb in manj direktiv? Ne vem, kakšna bo sestava naslednjega parlament, tudi ne vem, ali bo parlament naklonjen temu. Ekofin je tudi velika ovira, se pravi države, članice, to tudi zadeva bančno unijo, sama mislim, da morajo države, članice tukaj tudi Evropski uniji prepustiti del svoje suverenosti na tem področju. Tudi nemški mediji so vas citirali, da ste proti tem evropskim oziroma nacionalnim prvakom, kajti s to sabo prinaša tudi določena tveganja. For, for major... Najlepša hvala. za to vprašanje. No, se bom podal tudi določene zaveze ostale časopise v Nemčiji, malo, ampak toliko v prihodnosti. Ja, vaše vprašanje je seveda zelo zanimivo. Imamo seveda tudi področja, kjer sem že sam izpostavil, da je težko poenotiti celotno zadevo na ravni Evropske unije. Ampak to je pomembno, kaj ti s tem lahko povežemo glavne finančne akterje na tem področju. Eba je hotela tudi predložiti smernice, usklajene prakse na tem področju, ampak nacionalni organi so uh, pač verjeli, da ne morejo iti v to smer, kajti morajo upoštevati tudi nacionalno zakonodajo, ki se zdaj izvaja direktivo in ta nacionalna zakonodaja je šla morda v drugo smer, zlasti glede ex ante oziroma ex post ocene člana nadzornega sveta. Tako da včasih res potrebujemo več ured, kakor pa direktiv in tudi ECB veliko krat nima dovolj orodi, da bi uveljavila to, kar je dobro za Evropsko unijo. Potem so tudi omenili intervencijske ukrepe, imamo direktivo, ki predvideva določena prekrivanja med nadzornimi ukrepi in intervencijskimi ukrepi. Se pravi, da tukaj uporabljamo več nadzornih orodij, kakor pa predhodnih intervencijskih orodij. Dobro je, da je vse jasno zapisano tudi na ravni Evropske unije, zlasti kar zadeva ukrepe za posredovanje v takšnih situacijah. države članice imajo tudi ogromno diskrecijskih pravic, ki izhajajo iz tako imenovanega danskega kompromisa. To pa tudi pomeni, da je naš sistem zaradi tega bolj težaven in kompleksen. Upam, da bomo v novem svežnju lahko bolje razlikovali med orodji z prvega in drugega stebra. Vemo pa, da imajo države članice številne diskrecijske pravice. In po mojem mnenju bi bilo bolje, da bi to pristojnost imela Evropska unija. Vem pa, da je to zelo, da zelo kontroversno vprašanje, zlasti kar velja za izjeme na področju bonitetnih zahtev. To zlasti velja za prosti pretok kapitala in banke seveda tukajkrat pravijo, da so te ureditve lahko velika ovira za združevanja vem, da je o tem že tekla razprava, ampak države članice ustrajajo pri tem, da tukaj ohranijo svoje pristojnosti. Prej sem že omenil direktivo, ki jo imamo na področju boja proti pranju denarja. Sicer sam nisem pristojen za to, ampak dobil sem tudi številno vprašanje v zvezi s tem. Pri pranju denarja, tudi sam mislim, da bi bilo bolje, da bi imeli uredbo in ne direktivo, kaj ti na takšen način bi lahko proti boju denarja ukrepali bolj evropsko in ponoteno. To je namreč čezmejno vprašanje. Hvala. Mislim, da je to vse strani naših članov. Mislim, da lahko s tem tudi zaključimo ta pogovor, to razpravo, ki je bila zelo temeljita in poglobljena. Pa še prosta razprava, bi želel kdo kaj dodati. Hvala, res sem vesela, da ste z nami na zasedanju našega odbora. Vem tudi, da ste v ponedeljek imeli zelo zanimiv intervju glede bančnega sektorja. Dejali ste, da nočete imeti političnega posekanja. Govorili ste pa tudi o tem, da morajo biti naša podjetja vzdržna in trajnostna. Ampak, Mislim, da se boste sedaj združili dve banki, pač slišala sem govorice o tem, gre pa za banki, ki nista sedaj najbolj uspešni, gre za dve nemški banki, saj vem, o katerih dveh bankah govorim. Ali mislite, da je združevanje takšnih bank nekaj, kar bo premustilo vse te prepreke, s katerimi se soočata, oziroma kakšen bi bil vaš nasvet? ali naj vlada poseže v to združenje ali pa ne, oziroma kaj bi jim svetovali. No, sej jaz nisem vladni svetovalec za to vlado, ne bom svetoval, kako ukrepati in delovati. Lahko pa sedaj tudi odgovorim na vprašanje, na katerega prej nisem v celoti odgovoril, gre za evropske nacionalne prvake. Nismo nadzorniki pri ECB in moramo biti neutralni, ne smemo se pustiti plivati strani lobijev. Prej ste tudi omenili nacionalne in evropske prvake. Sam tudi mislim, da ne bi smeli svetovati bankam, če sem čisto pošten. Lahko pa seveda proučimo projekte, ki nam jih predložijo banke in jih lahko tudi iz našega zornega kota postavimo pod vprašaj. Se pravi, morajo nam utemeljiti, da je njihov poslovni model učinkovit, da imajo dovolj lastnega kapitala, da so učinkoviti, da bo tudi združitev imela dodano vrednost in da bo učinkovita in da bo prinesla dolgoročno vzdržnost. Na zadnje pa ne smemo pozabiti na to, da morajo banke biti dobičkonosne in morajo eh, biti tudi privlačne za vlagatelje, za naložbe. Vse to proučujemo in to morajo upoštevati tudi banke, preden nam takšen načrt predložijo. To je pa tudi vse, kar lahko povem. Kaj jaz nisem vladni svetovalec, Sven Gigol? Hvala, ja res sem vesel, da imamo skoraj ta zasebni pogovor, trije, štirje, se vse čas oglašamo. To je res zelo zanimiva razprava. Nina Džils je prej nekaj povedala in jaz se bom navezal na to. Ampak malo drugače bom zastavil svoje vprašanje. Mislim, da ena izmed obeh bank ni dejansko nemška, zlasti če se pogledamo strukturo lastništva te banke, ampak to je že drugo vprašanje. No, to je pač šala za nemško občinstvo. Ampak treba je povedati, da obe banki imata primerljivo slab položaj glede lastnih sredstev. Tudi pri uspešnih prevzemih in združitvah velikokrat opažamo, da združitev nima vsaj kratkoročno neke dodane vrednosti. Treba si je združitev sploh privoščiti in to stane. Zato imam vprašanje za vas, kakšna je vaša vloga pri spremljanju teh pozicij združenja, tudi nemški nadzorniki pri nemški Deutsche Bank morajo slediti določenemu redu in sosledju in če hočete vplivati na javno razpravo, se povežite z svojimi kolegi iz SPD, kajti oni so vaši vrstniki, plivajo pa tudi na nemški del nadzora. Ne vem, ali so popolnoma neutralni pri nadzoru v Nemčiji, zato je zelo pomembno, kaj počne SSM, kajti gre za evropsko institucijo. Res me zanima, kakšno vlogo boste odigrali pri združitvi oziroma pri pogajanjih o združitvi? Ali si boste pogledali pozicijo kapitala nove banke, če bo morala seveda tudi pokriti določene stroške, do katerih pride pri združitvi? In ali boste potem tudi preverili, kakšne učinke ima to na pozicijo kapitala same banke? Ne vem, kakšna je vaša vloga tukaj kljub temu, da razumem, da ne smete imeti tukaj neke vloge industrijske politike, imate pa bonitetno vlogo in zanima me, kako boste to vlogo tudi izpolnili. Morda se ponavljam, ampak to je naša vloga. Pogledamo si načrt sredstev lastnega kapitala banke in potem tudi preverimo, ali je ta poslovni načrt smiseln potem pa tudi preverimo, kakšna so skupna tveganja obeh bank in potem tudi preverimo, ali se ta združitev splača, ali bo združitev imela dodano vrednost in ali bomo z njo dolgoročno in kratkoročno lahko upoštevali kapitalske zahteve. Seveda, sredotočamo se na to. In to smo že počeli pri zadnjih združitvah tudi tam, kjer so morale banke podati tudi posebne načrte za prestrukturiranje, kjer so banke potrebovale še finančne injekcije pred samo združitvi. Pač moramo videti, ali je banka v varnem položaju in da bo še nekaj časa v takšnem položaju in na takšen način dobimo potem tudi za zagotovila to pa še ni vse. Pogledamo si tudi dobičkonosnost, zmogljivost pridobivanja dobička posamezna banke. Poleg tega si pogledamo tudi razmerje med stroški in prihodki. Vse to upoštevamo pri odobritvi združitve. Potem pa je treba tudi omeniti samo izvedbo združevanja ali bo združitev potekala tekoče, težavno, vse to upoštevamo. Moje vprašanje pa je, ali vas skrbi, če se hočete združiti dve slabi, šipki banki? Pa še drugo vprašanje. Ali so že navezali stike z vami glede priprav na združitev? Ja, sej tega sploh ni nujno, kajti vse čas smo v stikih z bankami. So pa nas obvestili, da bodo pogajanja se kmalo začela. Mi pa sedaj samo čakamo, da pogajanja pač potekajo, smo nekakšni opazovalci. Je ja, pa res, da mi smo nadzorniki in mi si vedno želimo močne banke, močnih bank. To je najboljše izhodišče za takšne združitve. Mi pa vseeno ne moremo podati nobenih sod pred predlogom. Banke so tiste, ki predložijo te načrte, same morajo tudi videti ali je združitev poslovno smiselna, ali lahko s takšno združitvijo tudi privabijo vlagatelje, mi pa vse gledamo iz zornega kota nadzornika. Najlepša hvala. Ja, razprava je bila zelo zanimiva. In sedaj lahko tudi zaključimo ta sestanek. Andrejina, najlepša hvala. Naslednji sestanek pa bo potekal 1. aprila ob 3 to ni šala, res. Prvega aprila ob treh se bomo videli ponovno.